<clears throat> Bene, possiamo iniziare. Dobro, lahko nadaljujemo z našim delom v popoldanskem delu. Začeli bomo z predstavitvijo Kamala Hosaina, eh, predsedujočega organizaciji Euramet o Evropskem meroboslovnem raziskovalnem programu za inovacije in raziskave. Torej za 20 minut dajemo besedo gospodu Hosajnu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Lepo zdrav sem skupaj. Spoštovani poslanci in poslanke, spoštovano občinstvo, včast mi je, da lahko danes predstavljam program Empir. Z mano je dr. Jonas Stenger, ki je predsedujoči programa Empir. Občinstvo pa je tudi podpredsednik, profesor Janko Drnošček. Upam, da boste oba lahko pozneje prispevala k razpravi. Meroslov je, eh, je ena od tistih tem, ki včasih ljudi preseneti. Mislijo, da je povezana z vremenom, ampak nima. Smo pa vam danes prinesli nekaj eh, sončnih žarkov. To je bil naš edini vpliv na vreme. Meroslov je torej znanost meritev ljudje pogosto ne vedo tega. In eh, kraljevo društvo, Združeno kraljestvo, dejalo, da je eh, meroslov je tisti neopevani junak našega časa. Gre za stvari, za katere ne poznamo, ampak so vseeno tam in so povezane s številnimi eh, deli našega življenja. Poglejmo si prosojnico. Varne meritve in referenčni podatki. Ko, eh, naprimer, napolnite svoj avtomobil z gorivom, je, potre, je treba vedeti, da plačate tisto, kar ste dejansko natankali. Ko greste v bolnišnico, če ima kdo eh, raka, mu ne smete dati preveliko dozo zdravila, ker s tem ubijete dobro tkivo. Če pa eh, dozirate premalo, ne uničite raka. Meroslovje zagotovi, da se vse to dogaja, brez da bi pacijent dejansko uh, vedel in se spuščal v podrobnosti. Enako velja za področje podnebnih sprememb. Pogosto potekajo razprave o tem, kaj je dvig temperature. Če dvig temperature ni tisti uh, pravi, potem bomo prehitro uh, razpravljali o apokalipsi. Če nam ne uspe doseči prave številke, se lahko zgodi, da bomo vsi poplavljeni. Sam prihajam iz Londona in lahko se zgodi, da bo London poplavljen, tako da je zelo pomembno, da vlada ve, kaj se dogaja in kakšne ukrepe mora sprejeti na osnovi teh dejstev. Meroslov je bistvo eh, znanosti, naprimer koncept, koncept narave. Pred nekaj meseci smo brali o, eh, mislim, da pred, več kot pred šestimi meseci smo brali o eksperimentu v Ženevi. Stvari lahko potujejo hitreje od eh, hitrosti svetlobe in zato smo potrebovali ustrezna, eh, ustrezne meritve, da smo bodi si potrdili, bodi si ovrgli takšne trditve. Če imate na strehi so, eh, solarne plošče, morate spet vedeti, spet vedeti, da plačujete za dejansko učinkovitost je dejansko eh, delovanje teh panelov. Kaj pa promet, avtomobili, letala? Včasih so zato uporabljali na sto tisoče meritev pri izdelavi takšnih avtomobilov. Danes pa zgolj dve, tri meritve že zadostujejo, zato ker so stvari tako sofisticirane. Popraševanje po meritvah je vedno više. Po eni strani tehnologija spodbuja razvoj, meritve so vedno bolj sofisticirane, potrebujemo jih več, potrebujemo več znanja, zato da bi vedeli, kaj se dogaja. Zato moramo vedeti, kaj se dogaja na področju popraševanja po meritvah. Zdravje, okolje, proizvodnja in tako dalje. Na vseh straneh življenja eh, obstaja vedno večje povpraševanje po dobrih meritvah. Včasih ljudje menijo, da so eh, standardi in meroslovje nekaj dolgočasnega, da preprečujejo inovacije. Ampak resnica je ravno obratna. Če si pogledate graf na prosojnici, Če razmislite o kakršnem koli razvoju proizvoda, morate vedeti, da začnemo pri konceptu. Ko nekdo pride do nove eh, ideje, je to pogosto akademik. Ampak, takoj ko razmišljamo o proizvodu, moramo eh, začeti meriti. Naprimer, eh, področje elektronike. Elementi v elektroniki so vedno manjši. In to je mogoče zato, ker imamo ustrezna urodja za meritve, ker lahko zmanjšujemo te elemente do te mere, da so še vedno uh, učinkoviti, da delujejo. Za kakršnkoli dosežek v življenju potrebujete meroslove. Krivulja kaže, da je uh, akademski svet pomemben pri uvodnem konceptu, meroslovni inštituti pa odigrajo pomembno vlogo pri samem proizvodnem procesu. In to smo slišali eh, tudi v poročilu Neste iz Družnega kraljestva. Gre za strokovnjake z eh, področja inovacij, ki prav tako priznavajo, kako je pomembno to področje meroslovja. Danes bom govoril o Evropskem meroslovnem programu imamo približno 30 projektov, ki potekajo in se nanašajo na inovacije in eh, industrijsko konkurenčnost. 9 novih eh, projektov za nove tehnologije imamo in veliko je primerov dobre prakse, kako meroslovje pripomore k razvoju novih dobrih praks. Kako zagotovimo eh, učinkovit razvoj delujočih proizvodov toliko o inovacijah. Če si pogledamo tale diagram, Poglejmo si torej diagram. Na vrhu imamo politične in družbene izzive velike izzive, naprimer energetika, podnebne spremembe. Komisija, države članice želijo določene zahteve, želijo določene uredbe, pravijo, da eh, okoljski izpusti ne smejo preseči določenega eh, pragu. Zato so potrebne uredbe. In na desni imamo specifikacije, pravila in varnostne umetve. Te zahteve zagotovimo standardizacijo, tukaj pa potrebujemo harmonizacijo in preglednost. Ampak kako izvedemo, kako dejansko zagotovimo izvajanje teh eh, standardov? Z ustreznimi ukrepi. Meroslov je na levi strani tisti končni del mozaika, ki nam omogoča, da se odzovemo na politične in družbene izzive s katerimi se družba sooča. Obstaja zelo pomembna povezava med eh, takšnimi izzivi, med pripravljanjem zakonodaje in eh, standardizacijo in meroslovjem. Ljudje pogosto ne vedo, zakaj točno se meroslovje uporablja, ampak predstavlja tisti osnovni gradnik za pripravo politik, ki eh, uravnavajo naš vsakdan. Meroslovne organizacije. V Evropi imamo Euromet. Naj vam podam nekaj eh, informacij v zvezi z Eurometom. To boste videli na naslednji prosojnici. Ampak svet je raz, razdeljen v eh, regionalne organizacije. Imamo Azijsko-Pacifiško eh, regijo, Ameriko eh, in tako dalje. Euromet je ena od teh regijskih organizacij. Kot skupna organizacija um, v Evropi, me, uh, meroslovni instituti sodelujejo že od 19. oziroma kon, konec 19. stoletja naprej. Euromed pa je postal prava, pravna organizacija leta 2007. Zakaj tako pozno? Zato, ker se je moralo 23 držav članic začeli smo z 22, sicer, ampak sedaj je 23, strinjati. Komisija je pomagala sredstvi in s tem smo lahko spostavili eh, takšen program. Mi smo tisti, ki nadzorujemo ta program in komisija je predala upravljanje programa v naše roke, v roke Eurameta in to je precej redka stvar. Vzpostavili smo podjetje v Nemčiji in uh, eh, Euromec je tako rodil leta 2007. S 37 uh, evropskih meroslovnih inštitutov je članic 23 uh, eh, aktivno sodelujejo v trenutnem programu. Imamo 70 določenih inštitutov, pa še eh, Jersey, ki je prav tako član. Sodelovanje na področju meroslova je zelo pomembno za celotno Evropo. Dogaja se na svetovni ravni. Mislim, da imam prosovnico, ki bo eh, razložila tudi samo okvir. Sodelovanje se je pričelo leta 2002. Sledilo je več faz evropskega sodelovanja v okviru Eurometa. Leta 2002 smo imeli projekt Mera, na to koordinacija okrilju, eh, pod okriljem Aimere, na to Aimera plus sodelovanje, proračun v višini 63 milijonov evrov. Sedaj imamo 23 držav članic, in sodelovanje v okviru trenutnega programa Empir je privedlo k eh, novim sodelujočim državam. 28 se jih je odločilo, da sodelujejo pri tem novem eh, meroslovnem programu. Zakaj je to pomembno? Ker je to pomembno za evropsko konkurenčnost na svetovni ravni. To je program, ki ponuja tisti pravi okvir, infrastrukturo za konkurenčnost meroslovja. Eh, da se lahko zoprstavimo američanom, azicem in tako dalje. To je bistvenega pomena. Empir, novi program, bo imel torej, kot sem dejal, 28 držav članic. In upam, da se bo ta številka še povečala tekom eh, same operativne faze programa. V trenutnem programu začeli smo z uh, eh, iMiro Plus, MPR, eh, MRP ima 96 projektov, pričakujemo še nekaj novih naslednje leto. Z nami sodelujejo velika podjetja, 125 takšnih, 62 eh, MSP-jev, na to inštitucije iz drugih držav, iz drugih celin in pa tudi uh, univerze, 69 univerz. 123 predstavnikov je podpisalo pogodbo z Eurometom, da bodo izvajali del programa brez neposrednega financiranja in to nam je v veliko veselje. To tudi kaže na uh, pomen tega programa. Ljudje namreč v njem sodelujo brez tega, da bi dobili kakršna koli sredstva podpišajo pogodbo in obljubijo, da bodo zagotovili rezultat in to v skladu s časovnico. Imamo skoraj tisoč deležnikov, ki aktivno sodelujejo v našem programu. To sodelovanje je vedno bolj tesno. In Jorn Stenger se bo s tem verjetno strinjal in o tem prav tako spregovoril presenečen bom, če se v naslednjem obdobju ta številka ne bo podvojila ali pa celo eh, še bolj povečala. Tudi univerze so zelo pomembne, prinašajo nam reč novo znanje, ki ga potrebujemo za razvoj programa. Vsaka država ima nacionalni eh, meroslovni oziroma meritveni inštitut, ki je odgovoren za standarde. Eh, Združeno kraljestvo, Nemčija, Slovenija, vsi imamo eh, časovne standarde, tako da vsi vemo, kakšen, eh, koliko je trenutno ura. Težko bi namreč bilo leteti iz Londona v Bruselj, če bi imeli v Bruslju drugačno meritev časa kot pa v Združenem kraljestvu. Ampak vse skupaj eh, dobro deluje, zato ker organizacije za standarde in inštituti, kakor je naš, dobro sodelujejo. Univerze torej prinašajo novo znanje, sodelujejo z nami in tudi njihova številka eh, rase. V sodelovanju z njimi se še povečuje naša zmožnost tekmovanja in konkuriranja tujim eh, organizacijam. upamo, da bo novi program kmalo sprejet. Upam, da nam boste pri tem pomagali tudi tukaj v odboru. Gre za pobudo v okviru člena 185. Skupni finančni proračun v višini 600 milijonov evrov. 23 eh, držav članic prispeva k temu eh, in pa Evropska komisija in to z enakim deležem 300 milijonov evrov. Povečali smo obseg programa. Program bo, bo sedaj eh, pokrival inovacije, imel bo neposredno podporo za standardizacijo in pa posvečali se bomo tudi gradni zmožnosti prizadevamo si, na, si namreč za raznoliko infrastrukturo. Radi bi podpirali vse in to je eden od ključnih ciljev programa. Program bo pomagal vsem članom organizacije. Podvojil bo sodelovanje zunanjih eh, projektnih partnerjev, ki niso nacionalni meroslovni inštituti industrija, univerze, drugi raziskovalni inštitut in tako dalje. To številko bomo torej podvojili. Ta program vsebuje štiri predloge modulov. Najprej znanost, gre za eh, temeljno meroslovje, ki se hitro razvija. Prejšnji teden sem bil v Pekingu in tam sem eh, videl eno od prvih naprav za merjanje časa. Eh, ki uporablja vodo in glede na to, eh, kako dolgo je voda prehajala iz enega dela naprave v drugi del, so merili čas. Sedaj imamo atomske eh, ure, ki nam ponujejo izjemno natančnost. Na to je inovacija, skupni raziskovalni program skupaj z industrijo, ta program naj bi pripomogel k razvoju inovacij. Imamo tudi projekte prenosa tehnologije in na področju standardizacije, kot sem dejal, imamo dogovor s CNCNLF-om, upam, da bomo to po, eh, razširili tudi na ECI in s tem ponudili tiste ključne standarde, ki jih Evropa potrebuje za eh, inovacije in konkurenčnost. In to bo pomemben del naših dejavnosti na to pa še gradnja zmožnosti. Pomagali bi namreč radi vsem našim članom za to, da uravnotežimo evropsko infrastrukturo v sklopu tega programa. Za vse to bomo verjetno porabili približno 30 odstotkov sredstev, ki smo jih dobili strani komisije, gre za sodelovanje zunanih eh, akterjev, približno 90 milijonov sredstva članic pa bodo romala za uporabo dejanskega programa. Sredstvi komisije bomo tako pripomogli eh, predvsem ustreznemu delovanju zunanih akterjev. Hvala še enkrat za priložnost za to predstavitev. Kratka je, če želite več informacij, seveda lahko dobite, z veseljem vam jih bomo ponudili. Če želite, vam lahko podam svoj eh, elektronski naslov. Na koncu sem želel dejati še tole. Gre za velik razborljiv izziv, ki skriva veliko potencijala, razvijamo lahko nekaj boljšega za Evropo. To je izziv, ampak obenem tudi priložnost, ki je ne smemo izpustiti iz naših rok. Zahvaljujem se vam za pozornost, zahvaljujem se vam za priložnost in kolega na moji levi ter uh, profesor v občinstvu bosta verjetno podala še kakšen komentar. Toliko z moje strani. Hvala. Bene, Ringrat. Dobro, zahvaljujemo se gospodu Hosajnu za njegovo predstavitev. In eh, če želi kdorkoli se prijaviti k besedi, lahko začnemo z razpravo. Kolegica, kolega, kdo želi spregovoriti? Izvolite. Kolega Glant. <clears throat> Äh, Hvala lepa. Mislim, da je ta mednarodna meteorologija in s tem povezane raziskave nekaj podcenjenega. Eh, to se odraža tudi na prisotnosti kolegov in kolegic tukaj. Eh, morda bi morali vse skupaj bolje predstaviti javnosti. Spomnim se, da sem pred leti skupaj z kolegom Čičesterjem pripravil direktivo o merah in spomnim se, da ste takrat tudi vi imeli predstavitev v zvezi s tem. Um, Takrat ste predstavili vžigalno vrvico in govorili smo o tem, da je treba tudi pri tankih, pri gorivih to uskladiti, torej določiti tudi natančno dolžino vžigalne vrvice. Kasneje sem v nemških časopisih prebral uh, naslov, no ne v vseh časopisih, ampak v tistih, ki se nas radi malo privoščijo. Uh, E, in sicer je naslov v časopisu pisal, da Evropski parlament načrtuje um, spet nekaj iztržiti od državljanov, kajti vžigalne vrvice so pač v Nemčiji in pa v Franciji se po dolžini razlikovale. Pa še nekaj. V moji lastni hiši sem pred 20 leti zamenjal cinkove cevi z eh, bakrenimi cevmi. Takrat je to bila najvišja tehnologija bakrene cevi in mi smo ravno takrat razpravljali o direktivi o skrbi za vodo. Eh, takrat je bilo tudi ugotovljeno, da v bakrenih ceveh lahko sledi bakra pridejo v vodo, Eh, takrat eh, smo imeli tudi portugalsko posledic, eh, kolegico, ki je rekla, da je vesela, da v njihovi državi več ni svinčenih vodovodnih napeljav. Sedaj pa bi želeli prepovedati že bakrene cevi. Se pravi, te raziskave moramo bolj natančno predstaviti javnosti. Uh, oh, uh, thank you for hvala, da ste še podarili naše komentarje. Hvala, da ste se strinjali, da je Miroslav zelo pomembno. Kolegica Herzog. Najlepša hvala, gospa predsednica, za besedo. Najprej bi rada komentirala to področje. Gospod, eh, gospa predsednik, mislim, da bi, predsednica, mislim, da bi morali zbrati več članov in članic, da se odrežijo takšnih sestankov. Vedno nekako krivimo euroskeptike, da škodijo eh, ugledu institucij. Mi si moramo prizadevati za isto. Mislim, da je zelo žalostno, da nas je tako malo tukaj v dvorani. Sedaj pa k temi. Rada bi se zahvalila gospodu Hosejnu za eh, predstavitev in za pripravo. Priprava in predstavitev sta bila zelo dobri. Imamo vprašanje. Danes imajo državljani, državljanke ogromno tehnologije. In glede na to, kakšne trende sama vidim, bo k malu eh, prišla tudi eh, nekakšna eh, merilna naprava, ki jo bomo imeli eh, mi. Eh, morda bodo tudi naprave, ki jih imamo sedaj, naprimer mobilni telefoni, del nekih meritev. Te meritve morajo biti zelo natančne in ljudje morajo zaupati. Verjetno ste ena izmed tistih organizacij, kjer vlada veliko zaupanje strani državljanov v vaše delo kako zagotoviti, da državljani sodelujejo pri, sodelujejo pri meritvah in obenem ne izgubimo natančnosti, kako uh, vključiti to družbeno razsežnost v vaše delo. Vem, da je to sicer malce zunaj današnje razprave, ampak trenutno me precej zanima, kako je lahko družba del znanstvene družbe že zaradi tega, ker lahko meri. Sama sem poročevalka za proračun za eh, sedmi okvirni program. In glede na to, da se sedaj pogovarjamo tudi o finančnih sredstvih, bi rada še enkrat povedala, da Evropski parlament ne bo glasoval za proračun, razen, če se svet ne bo zavezal k temu, eh, o čemer smo dogovor dosegli. Eh, raziskave so eno izmed tistih področji, ki jih moramo razvezati uh, iz vseh teh kriznih ukrepov. In to sem želela jasno povedati. Hvala. Grazie. Altri interventi? Če kakšen prispevek, se je še kdo javlja k besedi? Ne? Potem pomeni, da smo razpravo opravili in seveda spet dajemo Eh, besedo kolegu Hosajnu, če želi karkoli dodati, če ne pa. I, I was just going to, um... Še nekaj bi dodal, če dovolite. Razmišljal sem o sodelovanju državljanov in državljank. Kako zagotoviti njihovo sodelovanje? No, ne vem, ne morem vam ponuditi pravega odgovora, ampak morda je zanimivo naslednje. Predvsej lažje je meriti predmete, ki so neživi. Takoj, pa, takoj ko pride v enačbo živo bite, pa so zadeve predvsej teže. Govorili bi lahko o mehkem meroslovju, o uh, meritvah stvari, ki uh, niso fizične, niso osnovne. Naprimer, meritev bolečine. Sam sem predsedoval skupini strokovnjakov, ki eh, je pripravila dokument na temo eh, meritev bolečine ali pa kako meriti eh, srečo ljudi. Nekatere države danes želijo to meriti. Zato potrebujemo ljudi, ker so ljudje v tem primeru ta merilni instrument. na nekaterih področjih bi lahko s tem prispevali k meritvenim metodologijam, ki so popolnoma drugačne kot pa v primeru fizičnih eh, objektov. Mislim, da je to ena od tem, ki si jih bomo v prihodnosti verjetno eh, pogledali bolj natančno. Zanimiv komentar, hvala. Bene, ringraziamo in nostro. Hvala lepa. Zahvaljujemo se gospodu Hosajnu, predsedujočemu organizacije Euromet. In s tem zaključujemo prvo točko danes popovdne in nadaljujemo za naslednjo. Najlepše hvala. Torej, eh, poročilo gospe Vicky Ford dajem ji besedo. Izvolite. Um, like thank... Z nami ni veliko članov in članic, ampak zahvalila bi se tistim, ki so tukaj z nami. Pripravili bomo nekaj kompromisnih predlogov. Danes zjutraj pa sem se odrežila razprave v odboru za okolje. Nekaj komentarjev, nekaj predlogov, sprejem se nanaša na to, da eh, CO2 naj ne bi bil tako drag. Danes zjutraj smo se s, e, srečali s predstavniki mednarodne energetske fundacije in dejali so, da če energetska podjetja ne more uporabljati e, eh, CCS za doseganje ciljev povezavi, CO2 in da morajo uporabljati obnoljive vire energije, da se bodo stroški naložb v infrastrukturo po njihovih ocenah povečali za 40 odstotkov. Ne pravijo, da bodo vsi, vse možnosti za eh, CCS cenejše kot obnoljivi viri energije, vseeno pa je tašna njihova ocena. Tako da sama bom proti predlogom spremembe, ki pravijo, da bo to vedno draga tehnologija. Strokovnjaki imajo precej protiargumentov. Nočem spodkopati naše izjave, da potrebujemo eh, tehnološko neutralne cilje. Mislim, mislim, da imamo cilje, ki prisilijo ljudi, da vlagajo v en tip proizvodnje in s tem škodimo naložbam na drugih področjih. Mislim, da potrebujemo javno, eh, jasno izjavo v povezavi s tem. Nekaj predlogov sprejem pa ne razumem najbolje. Naprimer, na temo spodbujanja industrij za uporabo CO2. Teh industrij ni tako veliko. Nekdo mi je danes dejal, da eh, le določeno število gazirane pijače lahko eh, proizvedemo. To ni zelo uporabna snov. S tem ne bomo razrešili vseh naših težav ne moremo pričakovati, da se bo razvila kar naenkrat neka ogromna nova industrija, ki potrebuje CO2. Potrebujemo rešitev, potrebujemo znižati eh, naše izpuste CO2. Brez CCS nam ne bo uspelo. Kot sem dejala, bomo razposlali kompromisne predloge, ki smo jih že zasnovali. O nekaterih bo treba glasovati, še posebej v povezavi s tistimi strani, za enega poročevalca, ki so precej, razli, precej drugačni od tega, kar pričakuje večina. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Hercog. Na kratko, gospa predsednica, hvala Viki za pripravo tega poročila. Pregledali bomo predloge sprememb in našli kompromisne predloge za številne od teh tem, o to sem prepričana. Nekateri od mojih kolegov so uložili predloge sprememb, ki se oddaljujejo od klasične poti socialistov, malce bolj zeleni so, malce bolj eh, naperjeni zoper CCS. V tem primeru pač imamo stališče, naše stališče je za CCS. Socialisti menimo, da je CCS del rešitve. Pri CCS obžalujemo pomankanje nujnosti. To bi radi naredili čim prej. Tudi sama sem uložila nekaj prilogov sprememb. V enem sem omenila premog. Zdi se, da uporabljamo več premoga, še posebej eh, v luči jedrske energije in plina iz krilovca. Če bomo uporabljali uh, več premoga, potem še bolj nujno potrebujemo odločitev CCS. Če se odločimo za več premoga, potem eh, je potrebno izvesti projekte CCS. Naj spomnim tudi na svetovno konkurenčnost. Evropa preprosto ne sme in ne more zaostati. nadeti si moramo tista prava očala, s katerimi bomo eh, videli rešitve v predlogih sprememb in te rešitve tudi ubesedili v kompromisnih predlogih spremembe skupaj z, z ostalimi poročevalci v senci in sporočevalko. Tako da moramo dati državam članicam jasno sporočilo. Vse, kar je v preteklosti ustavljalo ta projekt, vse to mora izginiti. Ne smemo pozabiti na CCS, eh, CO2 je proizvod industrije in zato je odločitev od CCS in za CCS pomembna. Gospod Videl Quadras. Erzok, se non ci sono altri interventi, prima o dopo la commissione? Pred ali po komisiji? Gospod Vila Quadras. Hvala, gospa predsednica. Če si pogledamo uložene predloge sprememb, potem tam jasno vidimo, da je ta tehnologija CCS sporna. Vsi se strinjamo, da se mora CCS še dokazati, da je tisti pravi instrument za zmanjševanje naših izpustov in to po nekih spremljivih stroških. Vseeno pa menim, da je to tehnologija, ki jo moramo analizirati. Fosilna goriva bodo še naprej eh, večinski delež energetske mešanice. In to v naslednjih nekaj desetletjih, pa če mi to hočemo ali ne. Strinjam se z zaskrbljenostjo nekaterih eh, poslank in poslancev glede vpliva CCS na eh, cene energentov. Ampak te cene se že spreminjajo zaradi naših ambicioznih ciljev zmanjševanja eh, toplogrednih plinov, uporabe obnovljivih virov energije in tako dalje. Vsi ti ukrepi zvišujejo naše energetske stroške. Mednarodna energetska agencija pravi, da dodatne investicije za elektriko, če želimo doseči, če želimo preprečiti zmanjšanje svišanja poprečne temperature za 2 odstotka, vključuje CCS. Vse bo seveda odvisno od stroško teh tehnologije raziskave se morajo osredotočiti ne zgolj na tisto pravo tehnologijo za zajemanje CO2, ampak tudi na morebitno uporabo že zajetega CO2, tako kot to piše v nekaterih uloženih predlogih sprememb. Gospa predsednica, CCS ne smemo dati bjankomenice tej tehnologiji moramo dati priložnost. Hvala. Grazie. Eh, Madame Ford, eh, van eh, prima la commissione. Najlepša hvala. Gospa Ford, želite, da se komisija najprej od, odzove ali se vi oglasite? Hvala. To je veliko pomoč. Slišali smo strani obeh velikih skupin v parlamentu. Kot sem dejala, imamo nekaj predlogov sprememb zelenih, ki niso za CCS in imamo tudi eh, predloge sprememb enega od članov eh, skupine socialistov. Eh, ampak, kot smo slišali strani predstavnice socialistov, to ni stališče socialistov kot skupine. Komisiji smo dali jasen signal za to, da si želimo hitrih ukrepov, še posebej v povezavi z nekaterimi demonstracijskimi projekti, ki potekajo. Skrbi me komisija in o tem bi rada spregovorila. Razumem omejitve, ki jih ima komisija pri dodelitvi sredstev, slediti morate določenih časovnici, ampak CCS je po definiciji zelo eh, zapletena zadeva. Težko načrtujemo ukrepe na tem področju. Spoštovati moramo odločitve držav članic v zvezi z načrtovanjem, študije geoloških področji in tako dalje so predvsej bolj zapletene za CCS kot pa naprimer za eh, naložbo v nove veterne turbine. Nekateri eh, časovni roki so popolnoma nedosegljivi glede na nekatere projekte. Vem, da si želite hitrih odločitev, tega si želimo tudi mi, ampak spoštovati moramo tudi kompleksnost tega sistema. Podpreti eh, moramo nekaj več prožnosti kot parlament. Če bomo namreč za te projekte določili nerealistične časovnice zaradi različnih določb, se ne bo zgodilo popolnoma nič in eh, birokracija bo zmagala. Morda bi lahko tudi o tem spregovorili. Hvala. Najlepša hvala, komisija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za vsa mnenja, ki smo jih slišali danes popovdne. V imenu komisije Naj povem, da je sporočilo o CCS, ki je bilo objavljeno marca, objavljeno ob razmišljanju, kako spodbuditi uporabo tehnologije CCS. Vsi prispevki Evropskega parlamenta so tukaj seveda zelo dobrodošli, spohaj v tem sedanjem trenutku. Kakor veste, se ne ukvarjamo samo z upravljanjem obstoječih programov, virov in dejavnosti, torej tiste, ki so že v pripravi. Eh, gre pa tudi za ključen trenutek, ko načrtujemo pomembne aktivnosti za prihodnost. Naj omenim dvoje izmed njih. Najprej večletni finančni okvir, ki je sedaj v dokončni fazi. Obdobje med letom 2014-2020 pa bo ponudilo nove možnosti za podporo najnovejšim tehnologijam, torej takšnim tehnologijam, ki nas lahko privedejo do nizkooblične gospodarstva, ki se mu je Evropska unija zavezala. In pa še druga točka. Sedaj določamo tudi energetsko-podnebni okvir do leta 2030. Vse, kar je povezano z energetsko mešanico, določamo vse, kar je uh, povezano z CCS in z energetsko učinkovitimi industrijami, ki bi lahko imele velike koristi od tehnologij zajemanja in shranjevanja CO2. Tudi to je zelo povezano z današnjo razpravo. Naj dodam še nekaj točk. Številni govorniki so govorili o povezavi med tehnologijo CCS in pa onovljivimi viri energije. Komisija meni, da na ti dve tehnologiji ne smemo gledati kot na konkurenčni tehnologiji. CCS pravzaprav služi podpori uvajanju obnovljivih virov energije v Evropski uniji moramo sedaj izkoristiti vse naše možnosti in moramo diversificirati našo dobavo energije na najboljši možni način. No, tudi tukaj smo ugotovili, da obstaja velika politična podpora za povezavo teh dveh tehnologij. Na koncu še nekaj besed o trenutnem statusu projektov. Naj se navežem tudi na zadnji komentar gospe Ford o večji prožnosti. za uporabo teh pristopov po Evropi. energetski projekti in projekti za dobavo energije so za, uh, zapleteni, to vsi vemo. Povezani so z številnimi različnimi postopki na regionalnih ali državnih ravneh. In tudi tehnologija CCS tukaj ni drugačna. Trenutne dejavnosti, o katerih razpravljamo oziroma so v pripravi, doživljajo pomembne oziroma precejšnje zamude. To seveda pomeni, da moramo To seveda ne pomeni, da teh tehnologij več ne bi smeli podpirati. Projekti, ki so v pripravi, bodo kmalo na razpolago in seveda imamo tudi nove bodoče projekte, ki so prav tako že v pripravi. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Gospa Ford, želite še kaj dodati? Ne? Dobro. Dobro, potem glasovali bomo na odboru 5. novembra. od 5. novembra torej je datum. Potem pa naslednja točka. Želela sem opozoriti, da eh, tiste, ki smo v um, skupaj z kolegi Kolarsko, Bobinsko in drugimi uh, v od, komisiji našega odbora bili v Vilniusu. Uh, Litvanski kolegi so se nam pridružili. Srečali smo se z predsednikom Litva, Litve, ki nam je natančno predstavil program litvanskega predsedstva. Srečali smo se tudi z ministri na ministerski ravni, namestnikom ministra za zunanje zadeve, ministrom za transport in ministrom za gospodarstvo ter z predstavniki uh, gospodarstva. Imeli smo skupni uh, Eh, sestanek z parlamentarnim odborom za eh, kulturo, za gospodarstvo. Srečali smo se tudi z ministrom za energetiko ter z ministrom za izobraževanje in znanost. V Vilniusu so nas opozorili na litvanske prioritete na tistih področjih, ki so zanimivi za naše delo v odboru ITRE, ter natančno so nam predstavili svoje cilje. Razprave v Vilniusu so pokazale, da se litvansko predsedstvo resno zauzema Eh, za svoj program, da želi izvesti eh, vse cilje na področju varnosti energije, ja, jedrske varnosti in eh, na področju realizacije večletnih programov. Ali želi kdorkoli k temu poročilu karkoli dodati? Ne. Potem smo zaključili delo našega odbora in prekinjamo do 17. ure, ko bomo imeli sestanok koordinatorjev. Jutri zjutraj pa ob 9. uri nadaljujemo kot odbor ITRE. Eh, v, ob 15. uri jutri popovdne pa imamo skupno sejo odborov ITRE in ENVI. Najlepše hvala za vašo prisotnost in želim vam dobro delo še naprej.